Buongiorno a tutti. Per favore prendete posto. Dobar dan vsem, lepo prosim, da se usedete. Buongiorno a tutti. Dobar dan vsem. Dovolite mi, da najprej pozdravim vse, ki ste danes prisotni. Danes je poseben dan, zato bi rad pozdravil ne samo člane odbora Agri, temveč tudi vse tiste, ki zastopajo kmetijske organizacije iz vse Evrope, iz Kope, iz Kođeke, gospod Pek, gospod Bruni. Pozdravljam seveda tudi predsednike, dovolite mi, da pozdravim predsednike iz Italije, Giuseppe Politi, Franco Veračina sta predsednika kmetijskih organizacij v Italiji. Pozdravljam pa tudi vse ostale, ki ste se odeležili tega srečanja. Dragi komisar, najprej bi te rad pozdravil v Evropskem parlamentu in ti izrekam dobrodošlico. Zelo veseli smo, da si prišel sem v odbor za kmetijstvo, tako kot že večkrat, zato da bi nam predstavil obsežen zakonodajni predlog o prihodnosti skupne kmetijske politike. Komisija je sprejela ta svežen pred nekaj minutami. Evropski parlament je pravzaprav kraj, kjer se najbolje izražajo vsi pomisleki, skrbi in zahteve državljanov. Zato je zelo pomembno, da se zagotovi vse informacije v zvezi s predlogi komisije umanitario si collocano in uno scenario del tutto particolare. Hvala lepa, gospod komisar, torej, da ste z nami. Vsi se namreč zavedamo tega, da se evropsko kmetijstvo nahaja v težavnem obdobju. Trgi so vedno bolj negotovi, vse večja konkurenčnost se pojavlja in to postavlja pred resen preizkus tudi evropski proizvodni sektor od severa do juga, od vzhoda do zahoda. Vemo, kaj bi pomenilo, če bi se naša produktivna moč zmanjšala. Odreči bi se morali dvema od največjih izzivov, s katerimi se sooča kmetijstvo. Kmetijstvo zagotavlja varno hrano in varno oskrbo s hrano. Pomembna pa je kmetijska politika tudi za samo okolje. Kot vemo, je danes na evropskem podeželju prisotnih ogromno kmetovalcev. V tem odboru smo sprejeli poročilo eh, Leinen in Des. Najprej v odboru in potem še na plenarnem zasedanju. Večinsko smo jih podprli, kar kaže na to, da sta ti dve vprašanji prednostni vprašanji. Združiti je treba dve zahtevi, ki na prvi pogled ne zdita, se ne zdita uh, kakorkoli kompatibilni. Zavedamo se, da trajnosti na področju okolja ne moremo zagotoviti, če predtem ne zagotovimo gospodarske trajnosti naših kmetijskih podjetij. Vemo, da obstajajo številna tveganja na tem področju, veliko bolj obsežna kot v preteklosti. Tako da se soočamo z izjemno pomembno reformo, ki bo spremljala naše kmete v novo obdobje. Negotovost bo pravzaprav postala nekaj stalnega, kar pomeni, da kmetje potrebujejo nove instrumente za to, da se soočajo s to novo situacijo, ki je zelo težavna in ki je pravzaprav brez precedensa. Tudi institucije bodo morale odigrati pomembno vlogo. Prvič se je zgodilo, da o kmetijski politiki odločamo v okviru soodločanja, kar pomeni, kolegice in kolegi, da morate tudi vi prevzeti ogromno odgovornost. Prepričan sem, da bomo tako kot v preteklosti znali opraviti koristno delo, ki bo smiselno za vse kmete in ki bo koristno za vse evropske državljane. Rad bi se zahvalil še enkrat gospodu komisarju, ker je nemudoma prišel v odbor za kmetijstvo. Predajamo tudi besedo. Istočasno pa bi rad povedal tudi to, da imamo čas omejen. Komisar nas bo zapustil najkasneje ob pol enih. Uporabil bom isti postopek kot ponavadi. Najprej bo dobil besedo komisar, potem dobijo besedo koordinatorji skupin, potem poročevalci o reformi, na koncu pa še par poslancev iz političnih skupin, ki so prosili za besedo. Komisar mi je povedal tudi to, da bo po elektronski pošti vsem članom odbora Agri poslal uradni predlog besedila za reformo. Ne vem. Predlagam, da začnemo. Sicer nam bo zmanjkalo časa. Gospod Čuloš, izvolite, beseda je vaša. Merci, uh... Hvala lepa, Pavlo. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, prvič sem bil pred vami pred nekaj več kot letom in pol in takrat sem vam že omenil o tem, da že razpravljamo o tem, kaj bo predstavljala ta reforma. Jasno sem povedal, da je to prioriteta mojega mandata. Danes sem ponovno pred vami, takoj potem, ko smo sprejeli ta zakonodajni svežen oziroma predlog v komisiji in sedaj vam želim ta predlog predstaviti. Kot je povedal gospod predsednik, vam bomo v prihodnjih minutah. Uh, Vam bomo v prihodnjih minutah tudi ta predlog poslali pre, po elektronski pošti. Vsi boste to prejeli, torej videli boste, kaj je danes kolegi sprejel v komisiji. V prihodnjih dnevih in tednih pa bomo imeli priložnost, da bomo preučili posamezne tekste, posamezna besedila. Videli boste tudi, da boste sedaj, ko boste polno vključeni v odločanje, v postopku soodločanja, tudi v prihodnosti sodelovali glede teh eh, besedil na takšen ali drugačen način. Sedaj gre za pomembno etapo za prihodnost Evropske unije, s tem, ko smo podali ta nov predlog. Imeli smo javno razpravo, to sem lansiral 12.4.2010, takrat smo imeli izmenjavo mnen na podlagi sporočila, ki ga je komisija predstavila novembra lani. Rad bi se vam zahvalil za vso dodano vrednost, ki ste jo prispevali v tem obdobju. To še zlasti velja za vaše sodelovanje v javni razpravi, poročilo Lion in Des in tudi vsa ostala nadaljna poročila in pa razpravo, ki smo jih imeli. Ta proces je pokazal, da potrebujemo ponovno definicijo skupne kmetijske politike SKP. Spostaviti moramo novo ravnovesje v nekem pravem partnerstvu med družbo, ki ponuja finančna vire, sredstva za javno politiko, ki jo tudi predstavlja SKP, in kmete, ki živijo na podeželju, ki so v stiku z ekosistemi in proizvajajo našo hrano. Ključni cilji te reforme, ki jo je danes sprejela komisija, so naslednji. Spostaviti konkurenčnost kmetijstva v Evropi in ta konkurenčnost mora biti v službi zanesljive oskrbe s hrano. Sedaj govorimo o novi konkurenčnosti, ki mora biti dolgoročna na tako ekonomski kot okoljevarstveni ravni. Gre za kmetijstvo, ki se razvija v harmoniji eh, na celotnem ozemlju EU. Na koncu pa še prečni cilj, o tem smo veliko govorili in sedaj je poskuš, komisija poskušala to uresničiti, poenostavitev SKP-ja. Prvi cilj. Konkurenčnost celotnega kmetijstva v Evropski uniji v službi zanesljive oskrbe s hrano. To je cilj. Kako bomo zagotovili konkurenčnost evropskega kmetijstva? Upoštevati moramo vse spremembe, do katerih prihaja tako v, na gospodarskem področju, okoljevarstvenem področju, na dveh nivojih. Uh, trg in pa vse od 90-ih let so se ti skrbi prenesle iz vprašanj zgolj, ja, zgolj nacionalne konkurenčnosti na evropsko konkurenčnost. Pojavilo se je vprašanje nestanovitnosti kmetijskih trgov in negotovosti cen. Tveganje za kmetijstvo izhajajo ne samo iz vremenskih um, nesreč oziroma pojavov podnebnih sprememb, ampak tudi zaradi nestanovitnosti trgov, zaradi nenadnih pacev cen. K temu se pojavlja še stalni uh, problem negotovosti prihodka kmetov v nobenem drugem gospodarskem sektorju ni prišlo tako uh, velikega paca prihodka kot ravno na področju kmetijstva. Kaj smo naredili v zvezi s tem? Nova direktna plačila, večjo učinkovitost trenutne politike, kajti trenutna politika na tem področju se je zmanjšala, oziroma njena zanesljivost se je zmanjšala. Do sedaj smo uh, izplačevali to neposredna plačila na podlagi preteklih referenčnih obdobij in to več ne gre. Sedaj rabimo nova meji, merila. Spremenili smo paradigmo. Referenčna obdobja iz preteklosti so sedaj zastarela. Potrebujemo nov obnovljen eh, model, kjer bo podpora bolj usmerjena, ki bo povezana s podporo. Leto 2014 pa bo referenčno leto. Imeli bomo tudi nov centralni model v tej reformi. Uh, In eh, tukaj bomo poštevali tako produkcijo, kot tudi vse dobrine, ki jih ustvarijo. Ta pristop nam bo omogočil, da bomo zagotovili več konvergence, kajti neka ista produktivna osnova in pa ista raven produkcije teh dobrin bo tudi pomenila podobno raven za podporo. Zakaj so, smo omejili modele konvergence na eno tretjino razlike med uh, najnižjimi plačili in 90 odstotkov evropskega povprečja v proračunskem obdobju. Kot veste, SKP se smo reformirali istočasno kot finančno perspektivo, kar pomeni, da smo se zelo dolgo prizadevali za to tudi v sami zgodovini SKP-ja. Upoštevati moramo cilje, hkrati pa tudi izvršljivost na politični ravni proračuna, tudi ko gre za SKP. Politika Še bolj na evropski ravni je način, kako zagotoviti mogoče in pa zagotoviti ravnoteže. Najpomembnejše je, da zagotovimo gibanje v pravo smer. In tudi to smo mi naredili s tem predlogom, ki smo ga podali za neposredna plačila in za konvergenčnost. Na eni strani smo premostili prvo etapo do leta 2020, na drugi strani pa smo določili cilj, eh, kako bomo dosegli enakost, enako, enako vreden položaj v prihodnjih finančnih perspektivah. Zato smo tudi uvedli eh, elemente za notranjo konvergenco v državah članicah in v regijah, tako da to ne bo odvisno od zunanega proračuna, ki pa je tudi zelo pomembno. Določili smo cilje, ki jih lahko dosežemo hitreje. To more veljati tudi za pomoči, ki jih bomo plačali od jeseni 2019 v eh, znotraj proračuna za leto 2020. Potem različne eh, podpore, ki temelijo na objektivnih potrebah. SKB mora prispevati k temu, da bomo okrepili zanesljivost kmetijstva v vsej njegovi raznolikosti, kar pomeni, da moramo tudi eh, povečati število ciljev uh, za podpore. Tukaj smo upoštevali predloge, uh, oziroma to bomo predlagali državam članicam za mehanizme podpore za uh, oziroma za mehanizma neposredne podpore. Naprimer, za mlade kmete 2 odstotka nacionalnih ovojnic, kar eh, bo predstavilo dodatnih 25 odstotkov poprečne pomoči v petih letih za, za tiste površine, ki so eh, velike naj, oziroma ki segajo do 25 hektarov. Tukaj smo upoštevali tudi demografski izziv, to je nekaj, kar je izziv za vse države članice namreč zagotoviti moramo prihodnost podeželju in ta element je obvezan za vse države članice. Ločene pomoči. Tukaj mora imeti več poguma, da bomo šli v nasprotju z ekonomskimi teorijami. Namreč potrebno je zagotoviti ohranjenje tega ranljivega sektorja in zato je tudi to objektivno potrebno mi mislimo, da zato moramo te pomoči ločiti tudi v globalnih pogojih, tako da bomo lahko vsak primer, vsakeč, ko bomo uporabili uh, takšno pomoč, to dobro upravičili. S tem zagotovimo tudi možnost državam članicam, da bodo lahko vsaj pet odstotkov te pomoči v prvem stebru namenile za pomoč kmet tistim eh, regijam, ki, eh, za katere so še posebej neugodni pogoji. To bo pozitivno pomagalo vsem v Evropske unije, da bodo lahko zagotovili pre, eh, bolj zanesljivo skrbo prehrano. Tukaj smo tudi zagotovili povečanje maksimalne pomoči, eh, sicer 300 evrov na hektar za te eh, manj razvita območja na takšen način bomo lahko bolj uporabili v sproduktivni kapital Evropske unije. To bo šlo eh, ne le za celotno kmetijstvo Evropske unije, ne glede na to, kje se to nahaja, ampak da bomo lahko se bolj usmerili na kmete in pa tiste strukture, ki to dejansko res potrebujejo. Seveda imam dočena vprašanja, ali eh, potrebujemo pomoč za letališča ali eh, golf igrišča eh, v imenu pomoči za kmetijska zemljišča. Zato moramo jasno definirati, kaj pomeni aktivni kmetje, kakšne so konkretna merila za to, tako da ne bomo pri tem kaznovali oziroma ogrožali tistih pravih kmetov, ki proizvajajo. Tukaj torej moramo poštevati kmetijsko proizvodnjo in pa tudi upravljanje z, z naravnimi veri. Zato eh, rabimo konkretna merila, na podlagi katerih bomo namenjali ta direktna po, eh, direktno pomoč in ta mora predstaviti pet odstotkov prihodkov nekmetov, ki so tudi prosili za te pomoči. In uh, to mora biti obvezno, opraviti moramo ustrezno delo, tako da bomo točno imeli, uh, uh, imeli točen pregled med tistimi kmetijskimi površinami in da ne bomo namenjali denarja tistim, ki se s tem ne ukvarjajo. Istočasno se seveda tudi postavljajo razne vprašanje, kako bomo, kaj bo osnova za te prihodke. Eh, tu smo se odločili za degresivno pomoč in sicer meja je 150 tisoč evrov, eh, zgorna meja 300 tisoč evrov. To seveda ne odgovarja čisto zahtevam parlamenta, to smo slišali v poročilu DES, eh, kjer se postavlja pod vprašanje legitimnost direktnih plačil. Eh, na podlagi razprav, ki, oziroma ob, raziskav, ki so nedavno bile objavljene, je tudi to bilo jasno povedano. Ta mehanizem upošteva raznolikost kmetijstva in ne bo uh, šel škodo tistim eh, kmetijam, ki ustvarjajo realna delovna mesa, mesta. Upoštevali bomo namreč tudi plače in potem to tudi odšteli od uh, teh zgorne meje. Uh, S tem bomo tudi upoštevali dobro upravljanje naravnih virov, ki tudi pričakujemo od vsake eh, kmetije, naj vsi bo velika ali majhna. To so kmane zelene, zelene pomoči, ki tudi ne bodo vplivale od teh eh, razporeditve pomoči. Potem pa nova konkurenčnost, ki mora temeljiti tako na ekonomski kot okoljevarstveni ravni. SKP mora poštevati izzive trajnosti tako na gospodarski kot uh, okoljevarstveni ravni. Obe oblike trajnosti sta med sabo povezani, ko govorimo o sektorju, ki eh, svojo obstojnost in gospodarsko uspešnost povezuje z naravnimi veri in njihovo porabo. In to ni samo nek dejavnik produkcije, ampak tudi javnih dobrin. Zato bomo začeli najprej z tem, kako ohraniti naravno ravnotežje oziroma ravnovesje. V zadnjih letih je kmetijstvo predvsem temeljilo na produktivnosti, brez kakršnih koli obvez, ne da bi upoštevali ranljivost ekosistemov in naravnih virov. In to sedaj plačujejo s tem, da jih stalno obtožujemo, da so onesnaževalci. Mi ne moremo ponoviti te naprave, oziroma eh, ne smemo ponoviti te napake. Eh, to je konec koncev pomemben del našega kmetijstva, zato moramo spodbujati kmete, da bodo upoštevali pri svojem vsakodnevnem delu tudi ta element dolgoročne konkurenčnosti s pomočjo uh, bolj trajnih kmetijskih praks. To bomo naredili v okviru bolj zelenega kmetijstva in zato eh, je treba tudi to upoštevati znotraj cilja zagotavljanja zanesljive skrbe uh, prehrane dolgoročno. Naprimer, če imamo eh, neko drevesnico, eh, ta eh, zaščiti tla pred erozijo in tako naprej in to tudi prište, moramo poštevati pri tem. Podpora, ki, bolj, ki, ki prispeva k boljšemu upravljanju naravnih verov, je neka mu, pomoč, ki je povezana z kmetijskimi praksami in to je pozitiven učinek, ki ga moramo tudi pokazati, tako da uh, bomo zagotovili naprimer večjo raznolikost uh, kulturnih rastlin, ohranjanje trajnih pašnikov, ohranjanje uh, večje biotske raznovrstnosti in tako naprej. Seveda smo tukaj izbirali, namreč gre za celo vrsto ukrepov, ki jih bo potrebno sprejeti po vseh posod po Evropi in um, treba se bo boriti proti podnebnim spremembam, izgubot biotske raznolikosti, erozijo tal in uh, to bomo morali narediti na nek preprost in učinkovit način. Zato potrebujemo ukrepe, ki uh, bodo tudi delovali na vseh različnih nivojih, tako da uh, jih bomo tudi lahko upoštevali potem in izvajali na celotnem ozemlju. S tem mehanizmom bomo jasno tudi povedali, da. Uh, bomo lahko to izvajali povsod po vsej Evropski uniji, v vseh državah. S tem mehanizmom bomo jasno kmete in davkoplačevalce postavili v položaj, kjer bodo oboji zmagovalci. Poseben prispevek pa bo tudi na področju več znanja v kmetijstvu ko govorimo o trajnostnem razvoju kmetijstva. Namreč sporedno bomo tudi začeli izvajati sredstva za raziskave in inovacije na tem področju. Se pravi kmetijstvo, ki bo temeljilo na znanju in da bomo izvajali ta koncept tudi v praksi, tako da bomo proizvedli več za manj, da bomo uskladili tako ekonomske kot okoljevarstvene vidike in da bo postal kmetijski sektor bolj konkurenčen kot tudi bolj trajen v svoji proizvodni. Hkrati pa, da bomo se tudi bolj prilagodili k potrebam trgov in pa proizvodnim obvezam. Zato sem tudi predlagal v finančni perspektivi, da bi podvojili prizadevanja za raziskave na področju kmetijstva. To smo tudi predlagali znotraj SKP-ja. Ne gre zgolj za to, da bomo financirali delo v laboratoriju, kaj ti, eh, konec koncev, to ne izhaja samo iz laboratorijev in eh, če. Tudi, in včasih tudi najboljše ideje niso dovolj. Namreč gre za to, da moramo to tudi uvesti potem v kmetijstvo, gre za to, da moramo zagotoviti večji prenos znanja, okrepiti povezi eh, vezi in pa sodelovanje med kmetijsko uh, skupnostjo in pa znanstveno skupnostjo. To pomeni, da moramo povezati vse te različne akterje znotraj trajnostnega razvoja in pa tudi razvoja podeželja. Uh, To je temeljni cilj, zato če želimo zagotoviti pravo kmetijstvo, ki bo temeljeno na znanju in to je v srčju partnerstva za inovacije, ki bo omogočilo, da bomo lahko tudi eh, mobilizirali nove produktivnosti v Evropski uniji. In seveda glede tega bomo morali tudi zagotoviti novo organizacijo, eh, ki bo zagotovila trajno povezavo. To bo, to bo tudi povezano s tem konceptom, ki ga danes razlagam. Glede organizacije teh posameznih um, enot za boljšo porazdelitev eh, in pa eh, dodajanje, bolj trajnega dodajanja vrednosti. Na eni strani imamo eh, okoljevarstveno trajnost, inovacije, raziskavo in to bo sedaj vedno bolj pomemben element ekonomske trajnosti znotraj prehrambene verige, kjer je primarna kmetijska proizvodnja najpomembnejši člen, je hkrati leta tudi tisto najbolj ranljivi člen. Zato moramo ohraniti to ravnoteže in okrepiti stališče kmetov. Zagotoviti moramo boljšo porazdolitev dodane vrednosti. Zato vam predlagam in dajem tudi to možnost vsem kmetom v vseh področjih, ki jih pokriva prva predloga pogodbe, da se organizirajo. To je okrep, ki ne stane nič. Gre za ponudbo, oziroma to zagotavlja tudi mm, pravni okvir, ki je prelagojen potrebam eh, kmetov, tako da bi ti imeli močnejše stališče in pa vlogo tudi na trgu. Države članice bodo seveda morale priznati tudi te eh, organizacije proizvajalcev združen in pa med eh, sektorska združenja. Zato predlagam posebne ureditve, tudi ko gre za konkurenčnost, tako da ne bomo uh, kakšnega sektorja posteli ob strani. Sveda države članice bi morale priznati organizacije proizvajalcev, eh, združenja in eh, tudi organizacija med posamezni sektori. To mora veljati za posamezne sektorje. Predlagam tudi, da pojasnimo pravila na področju konkurence. Namreč nič ne opravičuje, da bi preprečevali tem organizacijam proizvajalcev, da bi zagotovili neko načrtovanje in pa upravičenost proizvodne na podlagi zahtev, ki izhajajo iz trga, zlasti, ko gre za konkurenčnost in eh, količino, tako kot to počnejo čisto vsa ostala podjetja. Takšna organizacija bo prispevala k večji gospodarski trajnosti, poleg vseh ostalih orodij, ki sem jih predlagal, in bo tudi omogočala, da se bodo kmetje lažje soočali s krizom, ki bo postala še vedno večja in vedno hujše. In lahko govorimo tudi o orodjih za boj proti krizam, da bi se lahko soočili z gospodarskimi izzivi. Tukaj predlagam naprimer posebno sklad 3,5 milijarde evrov, ki bi lahko uporabili za tržne okrepe v primeru krize na trgu ali če pride do izgube zaupanja potrošnikov v nekem večjem obsegu. Potem klauzula za neke izjemne uh, eh, motne na trgu, ki bi lahko, jih lahko uporabili, kadar pride do najhujših uh, primeru, tak, takšen primer, naprimer, eh, smo tudi s takšnim primerom smo se soočili tudi letos. Gre za torej neke nujne ukrepe, ki bi jih lahko takoj uporabili v primeru krize. Vsi se še spomnimo te krize eh, E. coli pred parimi meseci ki, ali nekaterih drugih večjih eh, takšnih pojavov v zadnjih desetletju biti moramo bolje oboroženi, da se bomo lahko soočili s takšnimi pojami in da bomo lahko urodja uporabili brez kakršnega koli eh, oziroma takoj. Tukaj govorimo o pomoči za intervencije zasebnemu skladiščenju, ki more dejansko začeti delovati. Moramo zagotoviti ustrezne izjemne ukrepe, ki bi jih lahko uporabili takoj, ne da bomo čakali, da kriza postaja eh, če dalje hujša. Eh, in tukaj zagotoviti, moramo zagotoviti večjo učinkovitost in večjo odzivnost teh orodij. V okviru drugega stebra smo zagotovili novo orodje za boj proti negotovosti, katerega filozofija je pomagaj eh, si in Evropa ti bo pomagala. Z drugimi besedami, morate se tudi vi vključiti eh, v, v te zavarovalne scheme, vzpostavljati sklade in potem bo tudi komisija to podprla. Teritorijalna dimenzija zagotoviti konkurenčnost kmetijstva na celotnem evropskem ozemlju. Izogibati se moramo preveči razdrobljenosti med na eni strani območji, kjer vlada veliko konkurenčnost, kar lahko ogrozi trajnost ekosistemov in na drugi strani imamo območja, ki so že na poti v pravo puščavo, pravo opuščanje se tam dogaja. In SKP mora zagotoviti kontinuiteto kmetijstva na celotnem ozemlju EU. Tukaj imamo program za razvoj podeželja 2014-2020, ki bo tukaj igral pomembno vlogo. Bolj učinkovita upravljanje, ki mora temeliti na ciljih. To je en iz elementov, ki smo ga predlagali za to. Komisija predlaga, da bi šli v smeri novega upravljanja, novega vodenja, ki bi temeljil na, poglava, na, na pogodbah med partnerji, med komisijo in državami članicami, kjer bi vključili tudi strukturni sklad in sklad za razvoj podeželja. Ta pristop, pogodba za partnerstva, bi o, zagotil, poleg različnih mehanizmov o, za koordinacijo na nacionalni ravni skupaj s komisijo, eh, in pa državami članicami zagotovil tudi večjo uh, usklajevanje glede programov. Omogočili bi tudi laže izvajanje teh programov. Na takšen način bi tudi uh, zagotovili skupna pravila na nestanje tako med strukturnim skladom kot skladom za razvoj podeželja. Temeljili bi na splošnih načeljih in pa upoštevali bi tudi nacion, uh, nacionalne strategije. To bo neka specifičnost SKP-ja. Zagotoviti moramo povezavo med obema stebrama, uh, tako da bomo celoti ohranili tudi uh, horizontalnost tega paketa, ki ga danes predstavljam. Z državami članicami sem vam obvezal, da bomo tudi v tej pripravljalni fazi delali to, da, bomo, eh, da bomo čim bolj omejili probleme in pa eh, vsa, vse nesporazume, tako da bomo res zagotovili hitrejše potrebovanje programov. Delo torej mora bit, morate imeti na tem, da bomo razvili strategije, ki bodo koherentne, jasne in, in da bomo to sprejeli, preden bomo sprejeli programe, tako da uh, bomo zgotovili res večjo konkurenčnost kmetijstva na uh, tako globalni kot lokalni ravni. Sodelovati moramo z obema skladoma, kot sem že povedal, in uh, razviti skupne strategije znotraj tega partnerstva, pogodba za partnerstvo in povezavo in pa koherentnost med prvim in pa drugim stebrom. Kajti vsi strat, ti specifični programi so povezani med seboj, tako med prvim in drugim stebrom. Še vedno znotraj tega programa države članice namreč ne bodo več sedaj povezane uh, preko osi. Imele bodo pravo možnost, da bodo lahko definirale na nek fleksibilen način strategije za izvajanje lokalnega potencijala znotraj komunitarnih oziroma skupnostnih ciljev. Uh, ampak obveza izvajanja uporabljanja takšnih ukrepov, tako kot so uh, agrookoljski cilji ali pristop uh, lider, pa bodo ostali. Takšno upravljanje bo omogočalo bo, uh, e, posodabljanje uh, podeželja, tako da bomo lahko bolj spodbujali investicije v razvoj infrastrukture. Na takšen način bomo spodbujali razvoj tega okolja, hkrati pa bodo lahko razvijali tudi druge kmetijske kot tudi nekmetijske dejavnosti. Država članice bodo imele možnost sprejeti eh, podprograme, ki se bodo nanašali na posamezne sektorje, tako da lahko tudi pomagali pri posodabljanju posameznih sektorjev v nekaterih regijah, kjer lahko takšni sektori igrajo pomembno vlogo. Eh, tam fleksibilnost bo omogočala državam članicam, da bodo lahko tudi omogočile oziroma zagotovile dodatna finančna sredstva znotraj večletnih finančnih načrtov za takšne regije, tako da bodo zagotovile eh, razvoj takšnih programov. Nov ukrep, ki bo tudi eh, v službi konkurenčnosti in razvoja podeželja, pa bo temeljil na, na šestih prioritetah. Te izhajajo iz treh eh, ciljev, ki smo si jih zadali za kmetijsko politiko. Najprej spodbujati inovacije, potem povečati konkurenčnost, tretjič zagotoviti večjo organizacijo in upravljanje tvegan, ohranjati ekosisteme, spodbujati učinkovito uporabo virov, spodbujati socialno vključenost. V tem okvirnem uh, okviru imamo predvidenih 20 ukrepov, med katerimi naprimer koherenten svežen za kmetijstvo, ki temelji na znanju, s podporo tudi transferja, tega, uh, prenosa tega znanja, uh, storitev in pa pomoč pri infor, zagotavljanju informacij in sodelovanje med kmeti in znanstveno srednjo. Potem dodatno prizadevanje, da bi postalo kmetijstvo bolj konkurenčno. To je naslednji pomemben ukrep. Tako da bi lahko s pomočjo 3000 evrov na kmetijo podprli vse ukrepe, ki bi zagotovili večjo kakovost in pa pridobivanje certifikatov. Eh, ohranjanje eh, biološkega kmetijstva, tudi to bo poseben okrep, ki bo, eh, ga bomo lahko uporabili na tem področju. Prava strategija za kmetijstvo, ki ulaga podpora ulaganju na področju kmetijstva, to je nadaljni okrep. Tukaj bomo imeli posebna orodja za spodbujanje uh, naložb znotraj ukrepov, ki bo združil različne kategorije tudi fizičnih investicij, z možnostjo tudi lahko države članice ponudijo bolj intenzivne pomoči oziroma večje pomoči za eh, zlasti mlade kmete, za tiste, ki delajo v manj razvitih območjih, za in, eh, investicije v inovacije ali za kadrge za investicije nekih večjih skupin. Podpora kmetijstvu, ki je organizirano in ki bolje prodaja svoje proizvode. Tukaj bomo podprli organizacijo, proiz, eh, organizacije proizvajalcev z mehanizem, kako bi spostavili in ohranili združenja proizvajalcev, ki bodo odprta za vse države članice, tako starejše kot novejše. Kot veste, ta ukrep bo torej veljal za vse. Sodelovanje bomo tudi podprli. Tukaj imamo kolektivne pobude, kot je spostavljanje teh kratkih okro, krogov pri prodaji, potem prizadevanja pri prodajanju novih eh, proizvodov, sodelovanje med manjšimi eh, enotami in vse to bomo tudi podprli. Eh, ukrepili bomo tudi lokal, delovanje lokalnih skupin znotraj liderja, namreč to je tudi moč, precej zakoreninjeno že v tem programu. Potem volje, da bi razvili kmetijstvo kot vir za zaposlovanje in pa podjetniški duh v kmetijstvu. Tudi to je okvir, ki ga želimo vključiti v ta razvoj, Farm and Business Development. To bi tudi lahko vključili v, ta, um, v to pomoč mladim kmetom, razvoj mlajš, manjših kmetij, zagotavljanje večje raznolikosti uh, delovanja. In to lahko, ta pomoč lahko doseže 70 tisoč evrov. Sedaj pa uh, prečni cilj, poenostavitev SKP-ja, celotno schemo in pa orodje, ki smo jih predlagali, pa smo upoštevali to, da je najpomembnejše zagotoviti poenostavitev. Naj si to velja tako za neposredna plačila s preprostim orodjem, tako za administracijo kot kmete, nek nov, neko novo orodje, ki ga bo enostavno upravljeni in ki bo eh, tudi koristilo majhnim kmetom. Se pravi, gre za neko pošalno pomoč 500 do 1000 evrov na kmetijo na leto in ta pomoč, pa seveda, to je tudi zelo pomembno, ne bo ovirala, ne samo ne sme ovirati prestrukturiranja, kajti istočasno, eh, naprimer, če neka majšna kmetija preneha z aktivnostmi in se začne eh, ukvarjati s čim drugim, bomo tudi to spodbojali, tako da bomo zagotovili nove ukrepe za prestrukturiranje znotraj drugega stebra. In na takšen način bomo spodbudili uh, tudi iz razvoj teh manjših kmetij, tako kot si same to želijo. Potem ukrepi za bolj zeleno kmetijstvo, tudi to smo tukaj nekaj predvideli eh, s posebnim orodjem znotraj drugega stebra, na takšen način se bomo izognili temu, da ne bomo sedaj na nek umeten način spodbujali majhnih kmetov, da še naprej ohranjajo in obdelujejo zemljo samo zato, da dobivajo ta plačila. Namreč, eh, če se želijo preusmeriti kaj drugega, lahko to storijo in jih bomo tudi zato finančno podprli znotraj drugega stebra. Sedaj pa smo tudi sestavili različne ukrepe za bolj zeleno kmetijstvo. Tukaj smo uh, eh, m, mm, tudi poštevali različne druge ukrepe. To bomo nadzirali in uh, jih plačevali s pomočjo drugih pomoči in to bo temeljilo na prihodku. Uh, seveda bomo morali izvajati res natančne kontrole in da ne bo preveč dela v smislu birokracije za administracijo, kot tudi kmete. Zmanjšati moramo seveda preveliko težo, ki je lahko to predstavlja, naprimer tako, da bomo tudi državam članicam zagotovili določeno pomoč, naprimer te, ki bi imele stopnjo napake manjšo od dveh odstotkov na leto. Istočasno pa ta povezava, oziroma, naprimer, če bomo gotovili, da ima neka država zelo nizko stopnjo teh, teh napak, to pomeni, da je bolj učinkovita in bomo lahko tudi to pomoč prilagajali. Potem pa bo tudi lažje zagotavljati, s tem, ko bomo to pomoč povezovali s prihodkom, bo bolj enostavno zagotavljati to. Eh, namreč uh, lahko se bomo osredotočili na konkretne cilje, tako za kmetijstvo kot okolje. Uh, število tako enih gajek se bo zmanjšalo iz 15 na 8 in um, imeli bomo posebne zahteve, ki, so, ki smo jih sedaj imeli, bomo tudi odpravili. Zakonodajne zahteve. Ta reforma. Um, glede na uskližne skladnosti, pa bo tudi omogočala več jasnosti, ko gre za upravičenost in povedal sem že tudi, da bo tudi to prispevalo k večji eh, k doseganju večje odgovornosti, ko gre za okoljevarstvene ukrepe. Kmetijstvo je zelo dinamično, pomaga pri razvoju naših skupnosti in vpliva na uh, tudi razvoj naše kulture, tradicije, vrednot, naravnih virov, prihodnosti našega ozemlja in dediščine. In to smer gre tudi ta trenutni predlog komisije. Že, kot sem že prej povedal, je sedaj prvič v zgodovini tudi Evropski parlament vključen v te razprave in to je res zgodovinskega pomena. Sedaj imate pred sabo ta predlog in eh, komisija je obvezana, da bo tudi z vami uh, zelo aktivno sodelovala v tem postopku političnega odločanja, enako kot to počne s svetom. Sedaj ste slišali ta pristop. Prepričan sem, da bomo našli način, tako da bomo izboljšali naš predlog s pomočjo vaših predlogov, s pomočjo predlogov sveta in da bomo vsi učinkovito sodelovali in da bomo zagotovili bolj enostaven, predlog, ki bo pomagal kmetom, ki bo tudi zagotovil dolgoročno eh, konkurenčno kmetijstvo Evropske unije. Hvala. Bene, bene, grazie. Najlepša hvala, dragi komisar. Najlepša hvala za to zelo obsežno predstavitev. Naj vam povem, da bomo storili vse za to, da bi zauzeli ustrezen pristop, da bi s svetom lahko dobro sodelovali Izkoristili bomo vse priložnosti za to, da bi znotraj te reforme našli odgovore na izzive, s katerimi se soočajo naši kmetje. Se opravičujem organizacijam, ki jih na začetku nisem omenil. Zahvaljujem se čisto vsem. Sedaj imam seznam vseh prisotnih, vidim tudi nekdanjega podpredsednika komisije iz Italije, gospod Lavara in ostale kolege. Resnično malo časa nam je ostalo komisar se je odločil, da bo najprej prišel v parlament, preden bo podal svojo izjavo na tiskovni konferenci. Zato se moramo res držati časa, ki nam je odmerjen. Ob pol enih nas bo komisar zapustil. Rekli smo tudi, da bomo razpravo, ki se je začela danes, nadaljevala k malu, takoj, ko najdemo en skupen dan ki bo ustrezal vsem, takrat boste vsi dobili besedo, da se oglasite. Začeli bomo, kot rečeno, s koordinatorji in poročevalci. Ko bo teh deset govornikov povedalo svoje, bomo dali besedo nazaj komisarju, da odgovori. Vse je odvisno od tega, kako bomo upravljali s časom. Albert, da se začne, izvolite. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kommissar. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi, v imenu skupine EPP bi vas najprej rad pozdravil, komisar Čološ v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, da ste nam predstavili te zakonodajne predloge. Še posebej bi se vam rad zahvalil, ker ste najprej prišli v Evropski parlament. Na milijone kmetov v Evropski uniji skrbno spremlja to, kar vi in komisija počnete za dobro prihodnosti kmetijske politike v Evropi. V odboru za kmetijstvo se seveda že veselimo naslednjega kroga razprav, ki se začenja z današnjo razpravo. Lizbonska pogodba Evropskemu parlamentu nalaga kar nekaj pristojnosti in parlament bo izkoristil vse pristojnosti, ki jih ima na področju soodločanja. Verjetno se strinjate, komisar, da bo dokončna odločitev o vaših predlogih sprejeta šele takrat, ko bodo natančno predeljeni tudi vsi finančni pogoji, ko bodo predloženi finančni ukrepi za skupno kmetijsko politiko. Ko bodo vse te odločitve sprejete, pa bomo imeli na voljo dovolj časa za to, da pretehtamo, katera je najboljša pot za naprej, kakšna bo pot, ki jo bo obrala skupna kmetijska politika v prihodnosti govorili ste o 30 odstotkih sredstev za zelenitev kmetijstva, 7 odstotkov sredstev boste namenili za druga vprašanja. Cel niz ukrepov ste navedli, ampak zdi se mi, da to ni prava razporeditev ukrepov, vsaj ne glede na pomen, ki ga nosijo. Je pa, kot rečeno, to predlog in tudi mi bomo skušali najti najboljšo možno pot za naprej določene cilje ste že predstavili, ti cilji pa ne upoštevajo nujno raznolikosti evropskega kmetijstva. Pri zelenitvi je treba upoštevati raznolikost, pri geografskem pogojevanju je prav tako treba upoštevati, kakšna je situacija v državah članicah. Države članice so geografsko gledano zelo raznolike. Razlika med Finsko in kakšno državo na jugu Evrope je zagotovo ogromna. V naši politični skupini menimo, da nikakor ne bi smeli še bolj zaplesti birokratskih postopkov. Nekaj pozitivnih znakov ste poslali, ampak na določenih področjih se zdi, da bo sam upravni postopek še bolj zapleten. Pomembno je, da izkoristimo vso zemljo, ki jo je možno obdelovati. Je pa res, da s temi z ukrepi ozelenitve morda ne boste vedno delali v dobrobit okolju. Tu se pojavljajo določene pomankljivosti, mislim pa, da ne bi smeli kaznovati tistih, ki so že tako ali tako storili ogromno za kmetijstvo. Spodbujati je treba ustrezne sisteme financiranja in spodbujanja, vendar takšni sistemi ne bi smeli biti vezani izključno na sankcije, zato ker bi v tem primeru samo še zapletli birokratske postopke. Okrepiti je treba tudi zmogljivost kmetov na področju inovativnosti. Omenili ste tudi nove izzive, s katerimi se kmetje soočajo. V okviru drugega stebra bi zato morali zagotoviti dovolj fleksibilnosti. Strinjam se z vami da so nekatere strukture zastarele, kar pomeni, da mora podpora, ki jo nudimo v prvi vrsti, koristiti kmetom in prinesti dodano vrednost. Na to bomo skrbno pazili. Gospod komisar, upam, da bomo v prihodnih pogajanjih, kot ste že sami omenili, lahko računali na tesno sodelovanje z vami. Upam, da bomo našli dobre rešitve ta parlament bo zagotovo ustrajal na tem, da najdemo odgovore na izzive, ki jih prinaša prihodnost. Ti odgovori pa morajo biti koristni za kmete v Evropi. 500 milijonov državljanov imamo v Evropski uniji, za njih je treba zagotoviti varno hrano in varno skrbo s hrano. Evropa mora na tem področju prispevati več. Če bomo našli primerne rešitve, bo to zagotovo hvale vredno. Upam, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih tudi uspeli doseči svoje cilje, predvsem na podlagi plodnega sodelovanja. Želim vam veliko uspeha tudi v imenu kmetov v Evropi. Zdi se mi, da imamo zelo dobre temelje za nadaljno razpravo. Prepričan sem, da bomo vložili tudi predloge sprememb tam, kjer se nam zdijo potrebne. Hvala. Ja. Hvala lepa, Albert. Gospod Kapolaš Santos, koordinator in poročevalec, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Na začetku bi rad izrekel zahvalo, ker ste se odločili, da boste najprej v Evropskem parlamentu predstavili zakonodajni predlog da ga boste predstavili najprej nam in zatem vsem ostalim. Mislim, da je proces, ki ga danes začenjamo, pravzaprav nek mejnik. Vsi tisti, ki so odločajo na politični ravni, nosijo ogromno odgovornost. In Lizbonska pogodba to odgovornost nalaga tudi Evropskemu parlamentu. Želimo si upravičiti vse tisto, kar so državljani vložili v nas v smislu zaupanja. Sem koordinator iz skupine socialistov, zato bom seveda trdno podpiral vse odločitve, ki jih je Evropski parlament že sprejel na tem področju. Bomo pa seveda pripravljeni tudi na dialog s kolegi, s političnimi skupinami, v pogajanjih tudi s svetom in s komisijo. Želimo namreč biti dovolj fleksibilni za to, da bi našli odgovor, ki bo primeren in uravnotežen. Skupina socialistov meni, da bo usklajevanje še zagotovo potrebno, ampak vsi bomo prevzeli odgovornost, ki jo nosimo. O SKP-ju se bomo še pogosto pogovarjali, upam, da v kompromisnem duhu, tako da lahko samo še enkrat potrdim, da si resnično želimo prispevati k doseganju dokončnega rezultata, ki bo ponudil ustrezen odgovor tako evropskim kmetom kot potrošnikom. Glede teh temeljnih vidikov reforme pa naj povem, da je reforma dobra, kar zadeva samo arhitekturo, cilje in tudi finančni okvir. Mislim pa, da bo v praksi stvari treba še nekoliko dodelati. In no, vse zadnje je izvajanje potem najbolj pomembno. Preden se odzovem na vaš konkretni predlog pa moram pojasniti še to, zakaj se ne strinjam s tem, kolikšen proračunski del, delež je komisija namenila SKP-ju. To sicer ni stališče Evropskega parlamenta, namreč v parlamentu smo že zelo jasno povedali, koliko finančnih sredstev bi morali nameniti za SKP. SKP ne bo uspešna, če ne boste zagotovili dovolj finančnih sredstev. Ob koncu leta 2014 se izteče tudi prvo obdobje optina za nove članice in moram reči, da so vaši finančni predlogi nekoliko pod našimi pričakovanji, zlasti v nekaterih sektorjih. V nekaterih sektorjih ste ponudili premalo, v nekaterih preveč. Potem je tu še vprašanje prerasporeditev konvergenčnosti pri neposrednih plačilih. Predlog komisije je pravzaprav ponazoritev minimalnih ciljev, ki smo si jih zadali. V Latviji boste zmanjšali neposredna plačila, prejeli bodo manj kot 50 odstotkov neposrednih plačil. Leta 2020 bo ta država prejela samo 60 odstotkov povprečnih finančnih virov, ki jih namenjate v Evropski uniji. Če boste ohranili tak ritem konvergenčnosti, potem bo Latvija šele nekje leta 2040 dosegla povprečje v Evropski uniji. Socialisti se strinjamo s temi okoljskimi merili, ki ste jih navedli in tudi z nadomestili za javno dobro, ki ga prinesejo kmetje in ki koristijo celotni družbi. Kmetje so tisti, ki bi morali prejeti neposredna plačila. Zato bomo morali ne samo na objektiven način opredeliti površino, na podlagi katere bomo potem opredeljevali finančna sredstva, predvsem pa bi morali stvari z birokratskega vidika poenostaviti, zato da bodo vsi lahko na bolj enostaven način dostopali do teh neposrednih sredstev. Prebral sem predlog komisije, zdi pa se mi, da bi morali storiti še korak naprej. In mi kot skupina socialistov bi seveda radi prispevali k oblikovanju novih predlogov. Omenjate tudi tako imenovanega aktivnega kmeta. Mislim, da je ta dokončna različica veliko boljša, kot je bila tista, v katerih se je šušljalo po hodnikih, ampak vseeno bi morali stvari še nekoliko spremeniti. Kmet, ki dostopa do javnih sredstev, ki tudi prejme javna sredstva, mora tudi vedeti oziroma izkazati, kolikšen delež njegovega prihodka izhaja iz tega. Tudi, naprimer, britanska kraljica je v tem primeru obravnavana na enak način. Tudi ona je namreč aktivna na področju kmetijstva. Poleg tega bi morali zagotoviti veliko večjo podporo za naložbe v novih sektorjih. Zakaj želite, naprimer, odpraviti podporo za nove namakalne sisteme? Namakalni sistemi so na vse zadnje najboljši način za boj proti dezertifikaciji, ki smo ji priča zlasti na jugu Evrope. Brez teh sistemov ne bomo v prihodnosti konkurenčni. Gospod komisar, uložili bomo tudi predloge sprememb v zvezi s tem. Potem pa še sama ureditev trga, to je seveda ključnega pomena, kot je rekel komisar že sam, v tem trenutku je trg nestabilen tudi cene precej nihajo. Mislim, da je predlog komisije v tem pogledu precej skromen, zlasti glede na to, kakšne instrumente imamo na voljo. Govorili bomo tudi o prednostih in pomankljivostih, ko bomo preučili ta predlog bolj podrobno. Ne bom govoril na dolgo in široko, ampak vseeno bi rad omenil še nekaj vidikov tega predloga. Tega predloga takšnega, kot je, ne moremo enostavno podpreti. Je dobro izhodišče, vendar se mi zdi, da bi ta predlog morali še izboljšati zlasti pri posebnih režimih, ki veljajo za kmetih, potem tudi pri drugih načeljih. Nuditi je treba podporo mladim kmetom, s tem se strinjamo, ker je to nekaj pozitivnega. Okrepiti je treba tudi profesionalne organizacije kmetov partnerstva za razvoj podeželja, za inovativnost, za raziskave. Predvsem pa bi morali zagotoviti večjo dopolnjevanje med skladi skupnosti. Gospod komisar, počasi zaključujem. Naj ponovim tisto, kar vemo vsi. Naloga bo zelo težka, sicer spodbudna. Vsi smo motivirani za skupno sodelovanje z komisijo in svetom. Želimo si najti rešitev, ki bo zadovoljiva za kmete in evropske državljane. Hvala lepa. Nadaljujemo hitro. George Lyon, potem pa Nikolson. Uh, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, komisar Čološ, kolegice in kolegi. Zelo kratek bom, vem, da tudi številni kolegice in kolegi želijo dobiti besedo. Ta svežen vsaj na prvi pogled ima dobre in slabe elemente, kar zadeva skupino Albe. Začel bom z pozitivnimi elementi. Bolj ciljno usmerjena plačila so nekaj dobrega, to parlament eh, zahteva že v obeh svojih poročilih. Pozdravljam tudi to, da bi zagotovili, da bodo plačila šla Eh, k aktivnim kmetom, zato da preprečimo to slabo prakso, tudi tisto, kar pomaga mladim kmetom, da se vključijo v industrijo, tudi to je dobro, pa tako pozdravljam prožnost za določene proizvajalce na najbolj ogroženih območjih. Želite tudi poenostaviti mm, SKP, ampak dejansko moramo videti, kako se bo to izvajalo v praksi. Upam, da imate prav, kar zadeva poenostavitev. Sam imam tukaj svoje dvome, da ne rečem še kaj hujšega. Tudi kar zadeva plačila med eh, kmeti in državami članicami, to je dobro, ampak eh, številni bodo razočarani, da je to tako majhen korak in drugi se bodo želeli, da bi šli še dlje. Osrednje vprašanje pa je naslednje. Mislim, da smo o tem dolgo razpravljali v tem odboru, pa tudi z vami večkrat. Namreč Velik izziv je pomankanje zemlje, vode in energije in boj proti podnebnim spremembam. Upal sem, da bo ta svežen vključeval dejanske spodbude in da bo zagnal novo obliko kmetijstva, ki je bolj konkurenčno, bolj trajnostno in bolj oglično učinkovito. No, žal mi je, ampak ta svežen nikakor ne ustreza mojim pričakovanjem. Ukrepi uh, zelenitve, kolobarjenje in tako naprej, to je samo kapljica v morje. Kar zadeva 7 odstotkov prahe, tukaj imamo veliko nevarnost, namreč, da bo kmetijstvo v EU postalo manj konkurenčno, ne bolj konkurenčno velike politične razprave potekajo v zvezi z varno oskrbo s hrano in uh, oskrbo z vodo. Sedaj pa govorimo tukaj, da bi 7 odstotkov zemlje bilo v prahe. Mislim, da to nima nobenega smisla. Upam, da boste to lahko malo bolj pojasnili kasneje. Sedaj pa politična usmeritev SKP-ja. V zadnjih desetih letih. Morda tukaj ne gre za obrat za 180 stopinj, ampak gre pa za zavoj. Upam pa, da ne zavijamo v slepo ulico. Pogajanja nas še čakajo, dolga in težka bodo, upam pa, da bo parlament in naša skupina lahko sodeloval z vami, zato da bomo vse skupaj spet postavili na pravo smer in veselim se že sodelovanja z vami v prihodnih mesecih in tednih. Hvala. Tom Pojmer. Jim Nicholson, potem pa še drugi. Hvala lepa. Komisar. Pozdravljeni. Verjetno veste, da je težko podati poglobljen odgovor na to, glede na to, da smo imeli zelo malo časa na pripravo, ampak lahko bom podal vsaj prvi odgovor glede našega stališča in že več časa vam jasno sporočamo, kakšna so naše stališča v zvezi s tem. Sam sem bil že dlje časa v tem odboru, doživel sem že številne reforme, vključno z reformami Fisher Bowl in tako naprej. In vse te reforme so bile nekam usmerjene. Ampak te reforme se mi zdijo zapletene, birokratske in mislim, da bodo vodile v več birokracije in za kmeta bo to nočna mora mislim, da moramo sodelovati z vami, zato da bi poskusili izboljšati tole stanje. Upam, da se boste odzvali in da boste sodelovali z nami, kako mi sodelujemo z vami. Kajte, če bo ta predlog šel naprej, potem boste na dobri poti, da uničite varno skrbo s hrano, ki jo potrebujemo za to, da nahranimo ljudi v prihodnosti. Gospod Kapola Santos, v eni besedi, Govoril je o angliški kraljici. Povem vam lahko, da veliko ljudi obdeluje eh, to zemljo in dejansko je to zelo žaljiva eh, izjava za mojo državo. Slišal sem, da tolmačenje še nekaj časa uh, traja oziroma prihaja zamudo. Moje stališče je vedno enako in ne bo se spremenilo. Boril se bom do zadnjega. Ukrepe zelenitve, ki jih imamo trenutno v drugem stebru, so po mojem mnenju zadovoljujoči. Če bi to premaknili v prvi stebr, bi vse skupaj postalo zelo zapleteno in povečali bi birokracijo. In birokracija bi bila tako zapletena, da tega ne bi mogli izvajati na terenu. O tem govorimo. Te predloge morajo izvajati kmetje v 27 državah članicah in ko se dejansko lotijo izvajanja, preprosto ne bo delovalo. Mislim, da je to korak nazaj. Ta z teh sedmih odstotkov prahe. Zelo veliko plačujemo za to, da hranimo ljudi. To je korak nazaj. To smo že poskusili, ampak to smo potem odpravili. Mislim, da mi ni treba opozarjati na to, s kakšnimi izzivi se soočamo. Poglejte, kaj smo storili s sladkorjem. Uničili ste proizvajalce sladkorja na Irskem. Uničili ste jih. Poglejte, kakšno je stanje. Ali se nič ne bomo naučili od svojih napak? Mislim, da se moramo naučiti lekcije, ki eh, jih imamo in delati bolje v prihodnosti. Podpiram vaše podporne ukrepe na nekaterih področjih, še posebej pa seveda bolj hitro odzivanje na krizo. Eh, pozdravljam tudi vašo izjavo o majhnih kmetih še več želim govoriti z vami o tem, kaj pomeni aktivni kmet v, aktivni kmet v različnih državah članicah. Kaj ti v različnih državah članicah to pomeni različne stvari in dejansko se to ne bo enako končalo. Kar zadeva omejevanje, na začetku bom sicer proti, zato ker v določenih državah članicah, v novih državah članicah, to ne bo dobro, to bo katastrofa. Tudi v um, ogroženih območjih. Moramo najti rešitev, ki bo omogočala, da kmetje upravljajo svoje delo. Moja regija je zelo majhna in ima malo kmetijskih eh, področji, ampak mislim, kaj bomo tukaj dosegli, razen tega, da povečamo obremenitev za kmete in za administracijo. Tukaj ste naredili napako, namreč poskusili ste uvesti rešitev za vse, ampak ljudje imajo različne naloge, različne zahteve in tudi različne prednosti. Sodeloval bom z vami v prihodnosti, veliko izmenjav mnenja še bomo imeli in prav gotovo, ko bomo brali dokumente in pripravljali zamisli, bomo mm, prav gotovo pripravili številne predloge sprememb, vsekakor pa mislim, da bomo lahko opravili dobro delo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa naslednja dva herr <clears throat> ja, kommissar ich denke sie haben Hvala, gospod komisar. Mislim, da ste nekoliko bolj odprli vrata v pravo smer in tudi moram povedati, da to prav gotovo ni dovolj. Mislim, da če želimo biti resni na področju strajnostno zeleno kmetijsko politiko, potem moramo sprejeti eh, določene ukrepe in tudi ukrepe kritično pogledati. Namreč program zelen, zelenitva ali um, sleditvi um, kolobarjenja. Govorili ste tudi o sedmih odstotkih prahe. To dejansko v bistvu ni praha, ampak prav gotovo je veliko elementov podeželja, ki dobijo pomoč. Mislim, da kmetje lahko na tem oziroma se s tem strinjajo zelene površine, s tem se strinjamo, ampak mislim, da 1. januar 2014 ne mora biti tisti datum, ko bi to. Razumem pa to, kar ste povedali na začetku in to, kar ste poslali parlamentu. Zakaj se ukvarjamo s kolobarjenjem? ko govorimo o 20 milijonih hektarjev zunaj Evrope in da bi to naj bilo trajnostno. Naslednji ukrep naj bi vplival samo na nekatere kmete, ampak pogledajte, kakšna večina je bila v parlamentu v zvezi s tem. In tudi v Evropi, ko govorimo o omejitvah, um, s katerimi eh, se soočamo. Tudi prerasporeditve v kmetijstvu in med državami članicami so predmet razprave. Ljudje bodo razočarani stopnjami eh, prerasporeditev in to bo vodilo v pomembno razpravo. Govorite tudi o konkurenčnem kmetijstvu in o tem, da moramo proizvajati več. Od 30 odstotkih hrane. 30 odstotkov hrane, ki jo ljudje kupijo, konča v košu za smeti. Je to res prava smer, torej, da si želimo več in več proizvodnje? Morda ne bi smeli gledati samo na konkurenčnost v globalnem smislu, ampak tudi na konkurenčnost med različnimi državami v Evropi. Vedeti moramo, v katero smer gremo, Zanima me, ali bomo bolj, imeli bolj intenzivno kmetijstvo ali bolj trajnostno kmetijstvo. Pa še nekaj ste izpustili. Na dolgi rok moramo preučiti, kakšne tržne ukrepe bomo sprejeli. Ali se bomo posvečali bolj eh, tržno osnovanjem ukrepom. Mislim, da bi to bilo napačno. Evropska sredstva so sedaj na voljo zavarovalnicam za to, da pomagajo kmetom, da se soočijo z tveganji. Ne vem, če je to najboljše. Mislim, da moramo resno oceniti to, ali dejansko potrebujemo nov način za razmislek o teh vprašanjih. Drugi stebr. Da, to je vedno bilo ključno vprašanje za zelena. Če ne bomo imeli jasne strukture za dobro v prihodnosti, potem moramo imeti prednostne ukrepe, torej lideri, eh, zeleni ukrepi in tako naprej, zato da bodo države članice prisiljene porabiti sredstva na, za ukrepe na teh področjih. Ne želimo pa si, da bi države članice vse vlagale v ukrepe za konkurenčnost. Potrebujemo tudi druge ukrepe. In še nekaj želim dodati. Govorimo o kmetih. Vendar vedeti moramo, da je kmetijska politika ključnega pomena za okolje in trajnostni razvoj. Vpliva pa tudi na potrošnike. Tudi potrošnike moramo vključiti v to razpravo. Razmisliti moramo o SKP, ki bi jo lahko upravičili davkoplačevalcem. Slediti moramo takšni politiki, ki jo bo sprejela večina prebivalstva. Slišimo veliko kritike v državah članicah in zdi se, da si ne želijo sprememb. Prav tako bi morali razmisliti o resni reformi, to pomeni, da se soočimo z resnico in parlament bo odigral svojo vlogo. Fontana in e poj Rubik, se mi na komando in te in presidente. Fontana, potem pa se še Rubik. Hvala lepa. Zelo kratek bom skušal biti, kajti veliko že je bilo povedanega. Zastavimo specifično vprašanje komisarju, ki se mu tudi zahvaljujem, da je danes z nami. Bolj kot kar koli drugega bi želeli zastaviti vprašanja. Spraševali smo se, na primer, kar zadeva države članice, kjer je ureditev regionalna, ali boste uvedli kakršen koli sistem premij. Zanima me, kaj se bo dogajalo s temi državami. Nekje obstajajo samo virtualne regije. Države članice regije bolje opredeljujejo, nekatere manj. Kako boste to razrešili? Potem pa še vezane pomoči in razvezane pomoči. Ali boste za občutljiva področja, kot je mleko, riž, tobak, predvideli to vrstne ukrepe? Namreč to so vprašanja, ki bi jih morali razrešiti zadeva kakovost. Mislim, da bi morali zagotoviti kakovostne proizvode na trgu, povedati bi tudi morali, na kakšen način so bili proizvedeni, na podlagi katerega modela. Takšne proizvode bi potem morali tudi spodbujati z ustrezno politiko in na koncu, gospod komisar, vedno znova ponavljam, to, kadarkoli ste pri nas. Imamo temeljni problem. Govorili ste o konkurenci znotraj Evropske unije. To je nekaj pozitivnega, po mojem mnenju. Pomembno je, da se o tem pogovorimo. Vendar, če se ne bomo ukvarjali s tistim, kar se dogaja izven Evropske unije, če se ne bomo ukvarjali z uvozom, pogosto, nažalost, moramo uvažati in s tem oblikujemo nelojalno konkurenco do naših proizvodov, potem bomo vedno imeli težave pri zagotavljanju trajnostnega, produktivnega trga za naše kmete. Potem je tu še naprimer Maroko. Naprimer, za španske proizvajalce takšni sporazumi z Marokom zagotovo niso najbolj primerni v luči proizvodov, ki jih uvažamo. Torej, kakovost in trajnost. Hvala. Hvala, sedaj pa Rubiks. Valdez, prijak sedete. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj povem, kako zelo zadovoljen sem, da imamo sedaj to srečanje. Vedno mi je všeč, da ste pripravljeni sestati se z nami, kolikokrat je pač potrebno. Mojo skupino teži več vprašanj, ampak predvsem družbena neenakost, ki je jasna tudi v vašem predlogu. Naslednje vprašanje pa je povečanje upravnega bremena za kmete. Če želijo dokazati, da so do nečesa upravičeni, potem bodo morali preskočiti veliko birokratskih ovir. Še nekaj besed o Latviji. Na trgu Luksemburg se bodo zbrali kmetje iz baltskih držav, številni evropski poslanci se bodo sestali z njimi, protestirali bodo namreč proti eh, temu, da ne spremenimo besed v dejanja. Zelo lepo govorimo o konkurenčnosti, o socialni zaščiti in o spodbujanju kmetov ter tako naprej. Ampak, če vsi ogledamo svoje dejanja, potem lahko vidimo, da balske države in še posebej Latvija ne bodo prejele nič več od 52 odstotkov neposrednih plačil glede na poprečje EU. To ni enakost in to niso enake možnosti za konkurenčnost. Zato so me moji kmetje prosili, da govorim pred vami in da poskrbite, da bodo prejeli vsaj 90 odstotkov poprečnih plačil do leta 2020. To predstavlja zelo majhen del eh, proračunskih a, eh, stroškov, le 2 milijardi evrov v naslednjih letih. Upam, da boste moj predlog slišali in da bomo dosegli to, kar želimo doseči. Danes je gospod Berzinč, predsednik Latvije v institucijah, tudi on bo podporil ta predlog. Imamo tudi nekaj časa na voljo za delo, vendar to poročilo je boljše od prejšnjih. Trej relatori. Hvala lepa, Rubik. Sedaj pa dobijo poročevalci besedo. Čovani Lavija, Donta in Capula Santos. En se je odrekel besedi, zato bom dal besedo Mišelu Dantenu. Najprej Mišeli skupine SD. Devenir, euh, Lotili se ste te težke naloge, namreč da predstavite svoj predlog in da uveljavite voljo Evropske komisije. Na podlagi tega, kar ste povedali, sklepam, da mora kmetijstvo zagotavljati okoljsko uspešnost in gospodarsko uspešnost v kontekstu zelo hude mednarodne konkurence. Ponovna osvojitev konkurenčnosti je tisto, kar potrebujemo, če želimo kmetijskemu sektorju in živilskemu sektorju zagotoviti kakovostno prihodnost. Nova SKP bi morala ob jasne cilje, Evropa bi morala v celoti izkoristiti potencial globalizacije, okrepiti je treba tudi posamezne organizacije, profesionalcev in ostale organizacije, ki morajo spoštovati tudi pravila z področja konkurenčnosti. To so ključni elementi v tej reformi. Proizvajalcem pa moramo dati možnost, da so bolj pravični do strank in tako naprej. 13 milijonov in pol kmetijskih gospodarstv obstaja. Kar predstavljate si, kako obsežna je distribucijska mreža ne moremo proizvajalskim organizacijam dopustiti čisto vsega. Te interprofesionalne organizacije in organizacije kmetov morajo imeti na voljo ustrezen manevrski prostor. Kar zadeva upravljanje krize, naj povem, da ste sicer predstavili zelo zanimivo podlago za nadaljne ukrepanje, ampak instrumenti, ki jih predlagate, v luči tistih, ki jih je predlagal Evropski parlament, niso dovolj dobri, niso dovolj odzivni. Preventiva je pomembna. V, v, določene proizvodne trge bo treba ustrezno urediti. Ampak na to ste na nek način pozabili. Če sem prav razumel tisto, kar sem uspel razumeti in prebrati, potem ste v osnutku komisije prepustili praho. O mlečnem sektorju ne govorimo več, pri vinu ste to spet uvedli, pri sladkornem sektorju pa stvari nekoliko spreminjate. Skratka, kmetijstvo bo ponovno preveč administrativno obremenjeno, ne bo prilagojeno izzivom 21. stoletja. Kmetijski sektor ima svoje specifične začinnosti, kar pomeni, da moramo najti ustrezne instrumente, ki bodo dovolj fleksibilni, da nas zagotovimo trajnostno gospodarstvo in varno skrbo s hrano na celotni celini. Upam, da se bomo z tega vidika tudi lotili reforme enotne SOT. Hvala lepa, Stefan Lefon. Yeah. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, d'abord merci d'être ici. Najlepša hvala, da ste z nami tu v parlamentu. Več pripomb bi imel. Enostavnih, zato da bomo še hitro naprej. Najprej borba za proračun za kmetijsko politiko še ni zaključena. Vse bo treba vložiti v to bitko, kar koli imamo na razpolago. To velja še posebej za vas. Ločili ste določene ukrepe od proizvodnje, to je zelo pomembno in mislim, da ste s tem naredili velik korak naprej. Ozelenjevanje je druga zadeva. Predlogi, ki ste jih podali, povzemajo tisto, kar že obstaja, ne odpirajo pa novih perspektiv za to, da bi spremenili proizvodne modele, ki bi morali biti ekološko in gospodarsko gledalo bolj uspešni, kar pomeni, da bi morali imeti bolj prečno politiko. Ne pa, da se ukvarjate z posameznimi kmetijskimi obrati. Potrebujemo prečno politiko. Še zadnja zadeva, ki mi dela težave, to sem omenil že, ko ste predstavili sporočilo pred več kot enim letom. Ureditev trgov je nekoliko problematična. Rekli ste, da bi morali upravljati s svetovno ponudbo. Veste, da smo v času krize, da so cene nestabilne, da je to velik problem in to, kar predlagate, zagotovo ne pomerja skrbi, ki jih imamo. Želim biti prepričan, da bo ta krizna rezerva, ki ste jo predvideli, tudi vključena v uredbo. Govorili ste o dveh, treh milijardah in zanima me, o čem natanko ste govorili. Še zadnja stvar. Vsakršno opravljanje na področju varnosti in varne hrane mora biti opredeljeno na višji ravni, kot predlagate. Hvala Stefan, Giovanni Lavija, potem pa seveda komisar. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva horizontalno urajanje plačil, in skupne kmetijske politike, moram reči, da je takšen pristop pravilen, zato ker je treba vključiti čisto vse možne sisteme. Je pa res, da je takšen sistem predvsej zapleten in ga je težko razumeti. Najprej splošna pripomba. Glede samega besedila. Seveda bomo besedilo šele danes začeli bolj skrbno prebirati in do sedaj smo imeli na voljo samo neke osnutke. Zagotovo bomo morali še enkrat preučiti določene vidike, tudi v luči prilagajanja Lizbonski pogodbi. V primerjavi s predhodno ureditvijo bo treba opraviti nekatere spremembe in prilagoditve. Lizbonska pogodba namreč tudi predvideva, kakšne so naloge komisije in parlamenta. Verjetno si bomo morali med seboj porazdeliti vloge na novo, svet, komisija in parlament. Skrbno bo treba preučiti tudi roke, ki so na voljo za porabo sredstev. Zdi se mi, da je v vašem predlogu zapisano, da bomo uporabljali regresivni sistem. V predlogu, ki ga je komisija oblikovala že nekaj časa nazaj, pa je ta novi predlog nekoliko spodkopan. Pravite, da je treba razlikovati med državami, kjer je regionalizacija jasno opredeljena in tistimi, kjer je ta regionalna razmejitev nekoliko bolj ohlapna. To so teme, katerimi se bomo morali še vrniti. Sorazmernost nadzora, načelo sorazmernosti kot tako, tu je zagotovo vse zelo smotrno, vendar bomo morali skrbno spremljati, kaj se bo s tem dogajalo. Mislim pa, da bomo morali preučiti tudi nekatere vidike, ki so zelo pomembni, čeprav bi se vam lahko zazdeli sekundarnega promena. Najprej organi skupnosti, kateri organi, na kateri ravni bodo izvajali nadzor. Ali se bodo institucije skupnosti med, o tem dogovorile med seboj ali bo komisija sama opredeljevala nadzorne organe. Danes se o tem zagotovo ne moremo podrobno pogovoriti. Potem je tu preverjanje skladnosti. Ta predlog je bil že deležen kritičnih pripomb tudi strani računskega sodišča, ki je pripravilo poročilo o zmanjšanju pavšalnih plačil. Komisija je bila, kot rečeno, deležna kritik, zato ker je v 90 odstotkih primerov sprejela pavšalne zneske. Prav zato se mi zdi, da bi morali še enkrat preveriti v okviru tega novega predloga to, koliko je komisija upoštevala te kritike. Hvala. Hvala lepa, Giovanni. Držali smo se dogovorjenega časa. Gospod komisar, na voljo imate nekaj časa, da odgovorite na vse pripombe. Kolegice in kolegi, ogromno se vas je prijavilo k besedi. S kabinetom komisarja se dogovarjamo o tem, da bi čim hitreje nadaljevali s to razpravo, tako da boste vsi dobili priložnost, da se oglasite in da dobite tudi odgovor neposredno strani komisarja. Dačan, izvoli. Merci, uh... Hvala lepa, Paolo. Ponavadi skušamo stati čisto do konca razprave, do trenutka, ko je vsak dobil besedo in ko sem tudi odgovoril na vse pripombe in vprašanja. Najti smo morali danes pač nek kompromis. Vi ste hitro zastavljali vprašanje, jaz bom skušal hitro odgovoriti. Časovno smo omejeni, kot veste, ampak kot je rekel Pavlo, obljubljam, da se bom k malu vrnil in se vrnil nazaj v odbor, kolikokrat bo to potrebno, zato da se ta razprava lahko opravi tudi bolj poglobljeno. Če se na hitro odzovem na to, kar ste sami rekli v prvi odziv na to besedilo. Splošno gledano, ste omenjali birokracijo. O tem smo se že pogovarjali. Skupna kmetijska politika je učinkovita in verodostojna, ampak vse je odvisno od tega, ali dosegamo rezultate, ali smo zmožni dokazati, kaj smo dosegli in po drugi strani moramo stvari poenostaviti. Stvari je treba upravljati bolje, na bolj poenostavljen način in dosegati čim boljše rezultate. Namreč ljudje merijo verodostojnost tudi na podlagi doseženih rezultatov. Ne moremo pa dajati denarja, ne da bi karkoli zahtevali v zameno. To mislim, da je logično in da se tudi strinjate z mano, da takšno ravnanje sploh ni smotrno. Treba je zahtevati stvari in potem denar dati na voljo, ko so doseženi rezultati. Vendar kako najti ustrezno ravnotežje med tema dvema zahtevama? Rekli ste, Te tudi, da se strinjate za ukrepi ozelenitve, kajte te ukrepe bo bolj enostavno nadzorovati. V okviru teh ukrepov bomo stvari ocenjevali tudi na podlagi tega, kolikšen delež ozemlja je ozelenjen. Uvedli bomo dodatni nadzor. Predlagali smo tudi bolj poenostavljene ukrepe v zvezi s tem, kajti predhodni ukrepi so se, se vam zdeli preveč zapleteni. Uh, Morda so naši predlogi premalo ambiciozni za nekatere, preveč ambiciozni za druge. Bistveno pri vsem pa je, da najdemo nek najbolj enostaven način delovanja, ne da bi pri tem povzročili kmetom prevelike stroške. Govorili ste tudi o sedmih odstotkih prahe, vendar tu ne gre za sedem odstotkov prahe. Sem sodijo tudi tiste oblike vegetacije, ki ohranjajo zemljo plodno, čeprav se naprimer ne obdeluje zemlje zaradi te kulture. Za te kulture morda niste upravičeni do plačila, ampak jih bo nek kmet vseeno ohranil. Potem so tu pasovi gozdov, zavese gozdov, kot jih imenujemo. To je pogozdovanje, ki je bilo opravljeno zato da se prepreči erozija tal. Tudi to sodi v teh sedem odstotkov. Obstajajo torej oblike vegetacije, ki so koristne za celotno gospodarstvo. Kmetijsko gospodarstvo vendar ne bodo nujno vključene sem notri. Vezana pomoč, kakovost, to smo ohranili. Pomoč je vezana na kakovost, vendar smo stvari še natančneje pojasnili. Storiti je treba vse za to, da da se upraviči poraba sredstev. Vse mora biti tržno usmerjeno. In zdi se mi, da smo tu te predloge tudi ustrezno upravičili. Konvergenčnost. Zelo dobro sem seznanjen s težavami baltskih držav. Predlog, ki ga je podala komisija, morda ni dovolj ambiciozen. Verjetno ste imeli vi višja pričakovanja, tudi sam sem imel nekoliko više cilje na tem področju, saj na začetku. Kot rečeno, pa delujemo v real politiki in prvič se je zgodilo, da se o proračunu SKP-ja odloča sočasno z eh, proračunom. Vem, da je vse skupaj vezano tudi na razpravo o proračunu. Zavedam se, da se bomo morali o stvarih še pogovoriti, da bomo morali najti rešitve, ki bodo nekako presegle ta omejen, poenostavljen okvir SKP-ja. Omejitev 30 odstotkov razli, poprečja je cilj, ki smo ga kot komisija opredelili že znotraj proračuna, ne znotraj SKP-ja. Tako da tu gre za vprašanje, ki presega izključno kmetijsko politiko treba je bilo porazdeliti proračun med tistimi državami, ki so upravičene tudi do drugih proračunskih vrstic. Potem nadzorovanje in urejanje proizvodnje. Že prej smo rekli, da morajo tržni mehanizmi predstavljati varnostno mrežo. Predlagali smo sektorske instrumente za upravljanje proizvodnje. Pred nekaj leti smo opravili reformo v vinskem sektorju, v sektorju sadne zelenjave, tudi v mlečnem sektorju. Komisija bo redno predstavljala tudi poročila o vinu, o sadnji zelenjavi, tako v letu 2012 kot v letu 2013. V teh sektorjih obstajajo nekatere specifične lastnosti, ki bi jih radi ohranili. Vendar je komisija v svojem zakonodajnem predlogu predstavila splošne instrumente, ki nam bodo pravzaprav predstavljali neko varnostno mrežo, ki jih bomo lahko hitro uporabili in mobilizirali v primeru držav. Glede tega boste zagotovo imeli tudi kakšne bolj konkretne predloge. Potem pa še same organizacije proizvajalcev. V prihodnosti bodo to morale biti ključne točke, ko se bomo ukvarjali s krizami. Želimo ukrepati hitro, čim bolj pri viru problema na poenostavljen način in brez preveč zapletenih birokratskih postopkov. To lahko dosežemo samo, če se povežemo z organizacijami proizvajalcem, oni so namreč tisti, ki delujejo na terenu. V okviru te reforme se pač nahajamo v drugačnem okviru kot leta 2003, kajti sedaj imamo na voljo proces soodločanja, ki bo daljši, ko bomo sodelovali pri pripravi besedil in predlogov. Leta 2003 so pač države članice zaprte v sobi same odločale o tem. Komisija pa je sedaj pripravljena vstopiti v to igro, podpreti pravo demokracijo, aktivno participatorno demokracijo. In v tem duhu sem tudi predstavil to besedilo, v tem istem duhu se bom vrnil nazaj v odbor v prihodnih dneh in tednih. Še enkrat hvala lepa, da ste me danes gostili.